ti odlično delo naše opazovalne misije na volitvah. To je odlična podlaga za nadaljne delo. Hvala lepa za to, hvala lepa za to razpravo, ki mislim, da bo vodila, ki, ki mislim, da bo omogočila dobro usmeritev za naše nadaljne delo. Hvala lepa.